izjava podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Govorili pa bomo o verski svobodi in kulturni raznolikosti. Prvi govornik je gospod Kurkulas v imenu gospe Ashton. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Parlament je pripravil osnutek resolucije na to temo. To, kar predlagate, je celovito in predvsej obsežno. Gospa Kathy Ashton je že izpostavila nekatere elemente, ki bi lahko bili predmet razprave. Evropska unija namerava še naprej spodbujati in braniti interno in eksterno vsa načela, na katerih je utemeljena. To so spoštovanje človekovih pravic, demokracija in vladavina prava. Junija 2012 smo sprejeli Evropski strateški okvir za človekove pravice in demokracijo. Evropska unija je takrat še enkrat podarila, da ženske in moški posod po svetu želijo živeti v svobodi, dostojanstveno, varno, v odprti demokratični družbi, da želijo živeti v pravni državi, želijo, da se spoštujo njihove pravice. Evropska unija je podpirala univerzalnost teh pravic. Eden od prvih rezultatov strategije 2020 oziroma strategije z leta 2012 pa je bil tudi okvir za versko in kulturno svobodo, kako naj bi se to načelo uporabljalo tudi v zonani politiki. Pripravili smo smernice, ki se uporabljajo tudi v stikih z tretjimi državami, bodi si dvostransko ali večstransko, zlasti ko se borimo proti vsem oblikam diskriminacije in nestrpnosti zaradi kulturnih ali verskih razlogov. Želimo si, da bi se dosledno izvajale tudi resolucije Združenih narodov na tem področju. V skupni izjavi, ki je bila podana 20. septembra 2012, je visoka predstavnica skupaj s predstavniki treh organizacij, organizacij islamskega sodelovanja, predstavniki Afriške unije in predstavniki Arabske lige, pozvala k miru in strpnosti med verami. Izrazili so tudi skupno prepričanje, da je verska svoboda skupaj s trpnostjo temeljnega pomena. Vsi so tudi obsodili kakršnokoli zagovarjanje verskega sovraštva. Verska prepričanja ne smejo biti predmet zlorabe za spodbujanje konfrontacije in fundamentalizma. Obsodili so tudi napade na diplomatske misije posod posvetljeno vse oblike nasilja, vse politične voditelje, verske ali sekularne pa so pozvali, da zagovarjajo dialog, strpnost in stremijo k temu. Samo, če se bomo spoštovali, če bomo strpni drug do drugega in če bomo vzpostavili dialog, se bomo lahko zaprstavili temnim silam fundamentalizma in tako naprej. Sedaj sem citiral. Služba za zunanje delovanje je s posebnim predstavnikom Evropske unije, gospodom Labrinidisom, to izjavo uveljavila na vseh ravneh. Versko nestrpnost in diskriminacijo na podlagi verskega prepričanja obsojamo, kjerkoli do tega pride. Visoka predstavnica je bila še posebej glasna pri obsojanju nasilja na podlagi nasilja. Naprimer, ko je prišlo do nasilja v Srednjeafriški republiki 70. marca, je prišlo do ciljnega poboja civilistov samo zaradi njihove etnične in verske pripadnosti. Visoka predstavnica je izrazila tudi zaskrbljenost zaradi ranljivosti manjšin. Manjšine so vse bolj pogosto tarče povračilnih ukrepov. Podarili so sicer potrebo po boju proti nekaznovanju, sočasno pa so menili, da bi morale prehodne vlade in prehodni organi spodbujati medijacijo. Evropska unija sodeluje tudi pri različnih pobudah z področja medkulturnega in medverskega dialoga v duhu odprtosti. Želimo si bolje razumeti drug drugega. Tudi v okviru UNESCO delujemo na tem področju. Enako velja za Združenje civilizacij v okviru Združenih narodov, v okviru FAO in istanbulskega procesa. S podpisom memoranduma o sodelovanju leta 2012 med UNESCO in Evropsko unijo smo sprožili okrepljeno sodelovanje, strmimo k skupnim ciljem, predvsem želimo okrepiti demokracijo in človekove pravice, ohraniti mir in spodbujati trajnostni razvoj. To je tudi razlog, zakaj Evropska unija zelo očitno spodbuja odločno in močno večstransko sodelovanje. Evropska unija financira UNESCO-ve projekte, nudimo podporo za mlade sirske begunce v Jordaniji in jih usposabljamo. Potem imamo tudi sredstva za krepitev upravljanja v več kulturnih državah. Želimo ohraniti tudi kulturno dediščino v Egiptu, Libanonu in Jordaniji ohraniti in obnoviti želimo tudi sirsko kulturno dediščino in rokopise Timbuktuja. Izobraževanje in kultura sta ključna stebra demokratične družbe, v kateri stremimo. Izobraževanje bo še naprej ostalo pomemben del celovitega okvira za razvoj Evropske unije. Izobraževanje je tisto, ki spodbuja razumevanje človekovih pravic, spoštovanje človekovih pravic, vključevanje različnih kultur, vse življenjsko učenje in sobivanje. Vse to je visenega pomena, če želimo uveljaviti mir, odgovorno državljanstvo in trajnostni razvoj. Vloga UNESCO v globalni pobudi za izobraževanje ostaja zelo pomembna. Mi na kulturo gledamo kot na gonilno silo pri razvoju, kot nekaj, kar razvoj omogoča, zato ker kultura jasno podpira razvoj. 5. maja je UNESCO organiziral srečanje na visoko bo organiziral srečanje na visoki ravni v New Yorku. Takrat, torej 5. maja, se bomo pogovarjali tudi o kulturnem razvoju. Evropska unija tudi odločno zagovarja raznolikost kulturnega izražanja. Pomembno vlogo smo odigrali pri sprejemanju konvencije UNESCO iz leta 2005. Eden od glavnih ciljev Evropske unije v odnosih s tretjimi državami pa je, da podpremo razvoj kulturnih politik želimo tudi spodbujati preomenjeno konvencijo. Pod vodstvom komisarke Vasilju in z aktivnim sodelovanjem delegacije v Pekingu je Kitajska postala prvi pilotni primer, ki kaže na to, kakšno vlogo ima kultura v diplomaciji med posamezniki in v medsebojnem razumevanju zunanjih odnosov. Generalni sekretar gospod Pierre Vimon iz službe za zonalne delovanje je nedavno imenoval tudi koordinatorja za kulturne zadeve. Ta sodeluje z državami članicami in spodbuja sodelovanje na tem področju. Koordinatorji službe za zonalne delovanje aktivno vzpostavlja stike z različnimi deležniki, odločno je vključen tudi v vse dejavnosti na globalni ravni, kar zadeva kulturo. Civilna družba podpira večjo vlogo Evrope na tem področju. Želimo si, da bi med seboj povezali različne akterje. Združenje nacionalnih kulturnih institucij v Evropi je prav tako odigralo pomembno vlogo. Resolucija parlamenta upravičeno poudarja, kako pomemben je boj proti smrtni kazni imamo zelo jasno politiko glede tega. Želimo si, da bi se smrtna kazen odpravila. Mislim, da nihče ne bo nikomor odrekal temeljne pravice do življenja in dostojanstva. Vedno znova smo obsojali uporabo smrtne kazni v vseh pogojih. To bomo storili tudi v prihodnje, ne glede na to, v kateri državi se smrtna kazen vrši. To podarjamo tudi v dialogu s tretjimi državami v okviru javne diplomacije. To je arhajična oblika kaznovanja, ki je pravzaprav nepovratna. Evropska unija ima jasno zakonodajo glede smrtne kazni. Kjerkoli se to vrstna grozljiva praksa vrši, moramo ukrepati. Evropska unija je odigrala pomembno vlogo tudi pri sprejetju resolucije generalne skupščine o moratoriju za izvršitev smrtne kazni. Še naprej bomo delovali na tem področju tudi na naslednji generalni skupščini. Hvala. Naslednja je gospa Janaku. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Korkolasu ki danes zastopa visoko predstavnico in je pravzaprav v svojem prispevku povzel vse, kar je zapisano tudi v našem dokumentu. Kulturne in verske razlike se pogosto zlorabljajo kot instrument za spodbujanje sovraštva in eh, kot podpora teoriji, da so te razlike bistvene, da jih ni mogoče spregledati, kar seveda spodbuja sovraštvo do tujcev. Veliko ljudi v številnih državah trpi za posledicami takega načina delovanja. Mednje štejo tako kristjani kot, kristjani kot muslimani. Eh, bahajci in podobno. Skratka, gre za najrazličnejše skupine iz najrazličnejših eh, verstev, ki so v podobnem položaju. Gre torej za verske razlike, ki v Evropi še vedno povzročajo težave. Kljub temu, da imamo eh, številne zakonske akte, da imamo konvencije o temeljnih pravicah, eh, da imamo konvencije v okviru Sveta Evrope, v okviru OZN, ampak eh, vendarle gre tu za države, s katerimi v okviru razvojnega sodelovanja vendarle tako ali drugače sodelujemo. In zato je pomembno, kako Evropska unija izkorišča orodja, ki jih ima na volje, ne zato, da bi uveljavljala svoje, svoje vrednote ali svoja načela, ampak da bi ustvarila neko vzdušje, v katerem je mogoče skupaj razpravljati o tej problematiki. Kajti to bi lahko pripeljalo do spoštovanja demokratičnih vrednot v številnih državah, ne glede na to, kakšni politični sistemi tam vladajo služba za zunanje delovanje deluje v okviru, ki smo ji ga zadali, parlamentarna demokracija pa tudi igra zelo pomembno vlogo. Enako pa velja tudi za kulturne odnose. Ključen element pa je tu predvsem izobraževanje in v tem kontekstu je zelo pomembna tudi enakost med spoloma gre za to, kako se v številnih političnih sistemih obravnava ženske in eh, ali se morebitne zlorabe eh, tudi utemeljujejo s kulturnimi razlikami oziroma ali prihaja do spodbojanja sovraštva. Vkolikor vem, nobena religija ne temelji na sovraštvu do tujcev. Tako da se zahvaljujem eh, ministrom in predstavnikom sveta za vse delo, ki so ga opravili na tem področju v zadnjih mesecih. Sama danes zadnjič govorim o Evropskem parlamentu, ki ga zdaj zapuščam in zato se zahvaljujem tudi predsedstvu parlamenta ter vsem kolegom in kolegicam in upam, da da bodo v prihodnje stvari tekle hitreje in da ne bo potrebno toliko časa za uresničitev naslednjih korakov za novo generacijo, ki upamo, da bo živela v drugačnem svetu. Najlepša hvala, gospa Gomeš je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej. Uh, zahvala gospe Đanaku, ne samo zato, ker je povedala, da je zadnjič govoril v parlamentu, ampak ji želim čestitati, ker je bila tako odprta tudi za predloge moje skupine k njenemu poročilu. Spodbujanje temeljnih vrednot in svoboščin, ki veljajo za univerzalne, je pomembno. In vse to se mora seveda odražati tudi v zunanjem delovanju Evropske unije v večstranskih forumih, v sporazumih, ki jih podpisujemo, v trgovinskih in drugih politikah. Eh, Posod morajo biti prisotne iste vrednote. V globaliziranem svetu je dialog med civilizacijami in vzajemno poznavanje nekaj, kar je zelo pomembno. Nekaj, česar pravzaprav ni mogoče nadomestiti, sploh če poskušamo ustvariti neko univerzalno civilizacijo. Eh, to so vrednote, ki nam morajo biti skupne vsem in boj proti nestrpnosti, ksenofobiji in sovraštvu je eden od stalnih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija kajti eh, tudi s pacem Sovjetske zveze se zgodovina ni končala in še naprej obstajajo etnične, socialne in gospodarske razlike, ki se pogosto zlorabljajo kot orodje za spodbujanje slabe razvitosti, pomankanja, napredka. Eh, eklatanten primer tu je. Srednja Afrika, kjer se dogaja cela vrsta grozodejstev s takimi utemelitvami. In ne smemo pozabiti, da ekstremizem in terorizem na podlagi verske, verskega fanatizma povzročata veliko žrtev, veliko več žrtev izven Evrope kot pa v Evropi. Naprimer, radikalni islamski ter terorizem povzroči veliko več žrtev med samim muslimanskim prebivalstvom, kot pa kjerkoli druge po svetu oziroma v drugih skupinah. Boriti se moramo proti silam, ki poskušajo zlorabljati verske vrednote za opravičevanje neopravičljivih ciljev. Pogosto v parlamentu govorimo o zaščiti manjšin na bližnjem vzhodu, govorimo naprimer o kampanjah, za izgon ljudi iz mest, kjer so prebivali že stoletja in kjer so prispevali bistveno k razvoju teh mest. Muslimanske skupnosti v tovrstnih mestih so glavne žrtve sektaškega nasilja in ekstremizma na Bližnem vzhodu. In naj dodam še, gospod predsedujoči, da Evropska unija enostavno mora se boriti za zavarovanje oziroma varovanje teh vrednot na mednarodnem odru in to velja tudi, kar zadeva resolucije Varnostnega sveta. Najlepša hvala, gospod Štadler, gospod predsedujoči, gospod minister. Že desetletja nismo bili priča tako obširnemu preganjanju kristanov kot v zadnjih letih veliko žrtev beležimo. Zadnji dogodki so eh, te vrste so prisotni v Pakistanu, v, v Iraku in v Siriji. Tam cele krščanske skupnosti, ki sodijo med najstarejše na svetu, eh, pravzaprav izkoreninjajo. In vse to je posledica zgrešene politike Zahoda, za katero smo soodgovorni tudi mi. Zato bi se morala Evropska unija samo sebe razumeti kot uh, nekako eh, varovalko kristijanov, eh, sploh tistih kristijanov, ki ostanejo nezaščiteni, če jim te zaščite ne zagotovimo. Kar pa zadeva 30. točko, tam je govora o načelu vzajemne solidarnosti oziroma eh, pogojenosti. Ampak kako se ta, to načelo izraža v vzajemnosti, ko gre za Turčijo? Turčija ne zgolj, da preganja kristijane v lastni državi, ampak uh, podpira morilske tolpe, ki v neposrednji bližini na meji med Sirijo in Turčijo eh, izkorenjenijo celotne vasi. Eh, Turčija preganja Armence in Evropa to mirno spremlja. Kljub temu, da vemo, kaj se je dogajalo v okviru prvega genocida in pa še kar zadeva center, kralja Abdullaha. Mislim, da če se takega na Dunaju res ne moramo imati resno. Najlepša hvala, naslednji govornik je gospod Prede. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tekom tega mandata sem se večkrat ukvarjal z vprašanjem verskih svoboščin in zagovarjal sem pravice verskih skupnosti v različnih delih sveta, predvsem eh, v okviru resolucij, o katerih razpravljamo vsak četrtek popovdnje. Veliko krat smo morali obsoditi nasilna dejanja eh, uperjena proti verskim skupnostim, ne glede na to, ali je šlo za kristjane, budiste. Eh, muslimane ali bahajce. Pripadniki teh skupnosti niso mogli uživati temeljnih pravic zgolj zato, ker pripadajo določeni verski skupnosti. Ravno tako smo obsojali poskuse, da bi zaprli ali uničili nekatere cerkve v posameznih državah. In tudi tokrat bomo na moj predlog obravnavali preganjanje kristjanov v Pakistanu na račun Eh, zakonov o bogoskrunstvu. In zelo pomembno je, da imamo enotno strategijo za Evropsko unijo, s katero se borimo proti širjenju nestrpnosti. In zato je bilo, zato je poročilo oziroma delovanje kolegice Džanaku eh, na tem področju odlično. Uh, ko govorimo o verskih in kulturnih razlikah, se vedno znova izkaže, da gre za zelo občutljivo vprašanje, ki v veliki meri eh, deli tudi pripadnike odbora za zunanje zadeve. Ampak vendarle, besedilo, o katerem bomo glasovali, nam bo omogočilo, da se združimo glede nekaterih temeljnih eh, idej in glede temeljnih načel delovanja, ki so zelo jasna. V celoti se strinjam s kolegico Džanaku, da verske in raz, kulturne razlike prepogosto zlorabljamo kot eh, neke vrste pretvezo za resne kršitve človekovih pravic. Vse pogosteje na ta račun prihaja do polarizacije, konfliktov in ekstremističnega nasilja. Dovolj je, da pogledamo, kaj se trenutno dogaja v Alžiriji napad v Abuji v ponedeljek, ki je eh, povzročil veliko žrtev, eh, dodatnih žrtev, poleg tistih 1500, ki so umrli eh, zgolj od začetka letošnjega leta zaradi nasilja nekaterih skupin. Taki dogodki so nespremljivi in naša strategija tu mora biti dosledna. Sistematično moramo izpostavljati, da nestrpnost katerekoli ver, veroizpovedi, ki preganja pripadnike posameznih skupin, ni skladna z evropskimi vrednotami. Najlepša hvala, naslednja je gospa Ljubčeva. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podpiram resolucijo o zunanji politiki Evropske unije glede eh, verske in kulturne raznolikosti. In eh, kot predstavniki tako posameznih poslanskih skupin, kot eh, eh, predstavniki evropskih državljanov potrebujemo jasna načela, ki jim sledimo, ko gradimo odnose s prostankom sveta. Evropska unija združuje različne kulture, identitete, vrednote in naša odgovornost je, da izvajamo zunanjo politiko, ki ne posega v suverenost njenih članic in hkrati varuje človekove pravice. V tem kontekstu je potrebno seveda upoštevati tudi kulturno raznolikost in razlike. Verske in kulturne razlike so včasih vir napetosti, povzročajo konflikte in to se ne bi smelo nadaljevati. Govorimo o, strpn, o strpnosti, ampak vse pogosteje imamo opravka s eh, ekstremizmom, ksenofobijo. To so pojavi, ki jih poznamo iz zgodovine. Veliko krat smo se z njimi srečevali in svoje izkušnje moramo predati tistim, ki se soočajo z enakimi grožnami. Zato mora naša zunanja politika temeljiti na stabilni demokraciji, mednarodnem sodelovanju in pripravljenosti na iskanje plodnih rešitev za odprta vprašanja. Evropska unija ne sme spodbujati nestrpnosti in mora spodbujati razvoj demokratičnih institucij po vsem svetu. Naša zunanja politika pomembno vpliva na razvoj ključnih regij, kar bo tudi edino jamstvo, da ljudem zagotovimo varnost in pozitiven razvoj za prihodnje generacije. Gre za ključen element naše prihodnosti. Mar si kdo podpira to resolucijo? Eh, Ampak eh, potrebno je spregovoriti tudi o ksenofobiji in rasizmu, ki ga še nismo uspeli izkoreniniti. Eh, v moji državi imamo veliko takih dogodkov. V Ukrajini smo priča posledicam kulturne in verske raznolikosti. Med težave, s katerimi se soočamo, sodijo tudi manjšinske pravice. Skratka, ustrajati moramo pri svojih kriterijih, potrebujemo dolgoročne rešitve in le na ta način lahko zagotovimo zunanjo in notranjo varnost. Najlepša hvala, naslednji je gospod Gžip. Najlepša hvala. Evropski parlament igra posebno vlogo in ima specifične pristojnosti v boju za človekove pravice pravico do življenja, do enake obravnave, tudi žensk, kar zdeva pravice otrok kot najranljivejše skupine. Ena od najpomembnejših pravic je tudi pravica do verske svobode, do gojenja svojih eh, tradicij, do eh, kulturne raznolikosti. Vse te pravice so zapisane v naših temeljnih listinah. Eh, pogosto jih najdemo tako v resolucijah kot smernicah Evropske unije na številnih področjih, ampak očitno tudi to ne zadostuje, kajti zelo pogosto v državah, s katerimi imamo precej tesne odnose in ki so podpisale z nami partnerske ali pridružitvene sporazume, ki od nas prejemajo razvojno ali humanitarno pomoč in z nami sodelujejo v okviru drugih programov, Eh, te pravice niso spoštovane. Informacije, ki jih dobivamo iz najrazličnejših organizacij, ki spremljajo eh, kristjane po vsem svetu, naprimer organizacija Open Doors, naprimer, eh, po teh podatkih je Severna Koreja še vedno tista, ki najostreje preganja kristjane. Veliko jih živi v podzemlju in veljajo za sovražnike države. Eh, do pregona prihaja tudi v Somaliji, kljub temu, da je v Mogadišu vlada bolj zmerna vlada, je, so kristjani pogosto eh, v podzemlju. V Pakistanu so zadnji napadi državo uvrstili na osmo mesto držav, ki preganjajo kristjane. Uh, V zadnjem letu je bilo preko 90 kristjanov tudi ubitih v napadu v Pešavarju. Srednja Afriška republika je še ena od držav, ki predstavlja precejšno tveganje. O dogodkih v tej državi smo že govorili, vladajoča koalicija tudi tam uporablja brutalno nasilje nad kristjani in podobne razmere veljajo tudi v Siriji. Na milijone ljudi je moralo zapustiti svoje domove zaradi tamkajšnjih dogodkov. In tu gre tudi za dva milijona in pol pripadnikov manjšin, ki eh, živ, govorijo jezik iz časa Jezusa Kristusa in ti so obsojeni na izumrtje. Po svetu je 18 milijonov krščanskih skupnosti, ki so žrtve preganjaja. Številne. Eh, verske manjšine doživljajo enako usodo in številke rastejo. Krimski tatarci, naprimer, so se v, ne, v zadnjem času pridružili temu seznamu. E, med najbolj dramatične dogodke seveda sodijo umori ljudi zaradi verske pripadnosti in na ta način je učinjena, je uničena dediščina celotne generacije. Najlepša hvala, gospod Havet. Najlepša hvala, predsedujoča. No, zdaj, ko se končuje mandat našega parlamenta, bomo razpravljali o tem, kako spoštovati versko svobodo in kulturno raznolikost, ne da bi posegali v temeljne pravice. To je veliki ziv tako za Evropo kot za preostanek sveta. In upam, da bodo tudi. Uh, nekatera razhajanja med levico in desnico pozabljena v tem glasovanju in da bomo spošt vsi spoštovali vse, kot pozivamo v 16. odstavku. Slišali smo pozive, da bi glasovali proti poročilu, letnemu poročilu Ruskega parlamenta o spoštovanju človekovih pravic, ker eh, socialne pravice niso dovolj v spredju, ampak upam, da jutri rezultat ne bo tak. Eh, nekatere vlade eh, že leta postavljajo spredje več kulturnost in to je pojem, ki bi ga morali podpirati vsi. Skrbi me, da je skupina EKR zahtevala ločeno glasovanje o odstavku o smrtni kazni. Eh, njihovo, njihovo zavračanje podpore odpravi smrtne kazni je sramotno za Evropsko unijo in tudi za mojo državo. Veseli me, da je v 30. odstavku uh, zapisana tudi zahteva za vključitev klauzulo o človekovih pravicah v trgovinske sporazume. Vem pa, da je to problematično za nekatere in da v večini primerov uveljavljanje teh tovrstnih klauzul, eh, kadar pride do kršitev, je tako rekoč nemogoče. Ko gre za boj proti pregonu zaradi verske pripadnosti. Te dejavnosti moramo okrepiti eh, in eh, enako početi tudi v lastnih državah. Zahvaljujem se eh, vsem in čestitam vsem poslancem in poslankam, ki te dni podajo svoje zadnje govore v Evropskem parlamentu. Sam sem zadnjih pet let deloval kot zagovornik oziroma predstavnik za človekove pravice za svojo poslansko skupino in imel sem čas delovati s številnimi pomembnimi eh, kolegi in kolegicami in tudi sogovorniki. In mislim, da si res potrebujemo etično zunanjo politiko. Prizadevanje za boljši svet. Eh, je nekaj, pri čemer me vodi morala, ne morala, ki bi temeljila na ideologiji, ampak na jasnem razlikovanju med tem, kaj je prav in kaj je narobe. Najlepša hvala. Gospod Svensson je naslednji za tri minute. Najlepša hvala. Pravzaprav sem že 50 let dejaven v politiki in zadnjih pet let sem preživel tu v Evropskem parlamentu in po vsem tem času se mi zdi nekoliko neobičajno in nekako eh, kislo sladek pri okusi ima to, da danes podajam zadnji govor v tem parlamentu. Zelo sem hvaležen za to, da sem imel priložnost pet let delati v tem Evropskem parlamentu In moram eh, reči, da imam številne lepe spomine na svoje delo v tem parlamentu, ki se bori za človekove pravice in svoboščine. Zelo pogosto pravimo, da ni dovolj, da o teh stvarih govorimo, ampak da moramo tudi ukrepati. Pogosto govorimo o Evropi, o gospodarski rasti in eh, zelo spoštujem tak način razmišljanja, gospod predsedujoči. Ampak vendarle, Če je nekaj, kar bi moralo za nas res biti v spredju, za nas kot poslance, potem je to prav demokracija. Za demokracijo se je potrebno zauzemati, za temesti se je potrebno za to, da ima vsak posameznik določene pravice, ne glede na rasno pripadnost, versko pripadnost ali katerikoli drugi lasnost, druge lasnosti. Vsi imamo temeljne pravice. Ne želim sestavljati seznamo, kajti na vsakem seznamu vedno kaj manjka, ampak vsak posameznik ima vrednost, dostojanstvo in svoje pravice to ni nekaj, kar posamezniku dodeli vlada, ampak to je nekaj, kar pripada vsakemu kot predstavniku človeške vrste. Kot je povedal marsikdo in tega ni mogoče zavrniti, prihaja do pregona številnih skupin, predvsem kristijanov. Ti so preganjeni zaradi svoje veroizpovedi. Organizacije z področja človekovih pravic pravijo, da je 80 odstotkov žrtev pregona, žrtev pregona ravno zaradi krščanske veroizpovedi. In očitno je. Eh, torej, to ne pomeni, da bi morali biti preganjeni tudi drugi, ampak vendarle veliko ljudi je preganjenih zgolj zato, ker so kristijani in, in o tem je potrebno jasno govoriti. Ne smemo se sramovati svojih korenin in nišče nima monopola na tem področju. Zauzeti se moramo za žrtve in povedati, kaj se dogaja. Naše korenine izhajajo iz krščanstva, to je naša dediščina in ne smemo se sramovati razprav o tem, kajti konec koncev gre za strpnost, gre za sprejemanje delovanje, imamo svoje lastne vrednote, imamo svojo lastno identiteto in pri tem moramo ustrajati, jo zagovarjati in pa seveda spoštovati tudi druge. Predsedujoči, glede na to, da je to zadnji govor v tem parlamentu, naj izražim še svojo največjo željo. Največja želja mi je, da bi Evropska konvencija o človekovih pravicah bila glavno vodilo za Evropski parlament v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Zala za eno minuto. Spoštovani kolegi in kolegice, naša naloga ni podpirati posamezne religije, ampak moramo podpirati versko svobodo. To ne pomeni, da bi morala biti uh, družba posvetna, da bi moralo vse biti ateistično. Sekularizem je stvar države. Država pa mora zagotav zagotavljati enake pogoje za vse veroizpovedi. Država in civilna družba morata zagotavljati to, pa tudi zasebnost ljudi. Uh, država kot taka pa mora biti posvetna, zato da bo lahko zagotavljala svobodo vsem in ne dajala prednosti enim ali drugim. To je bistvo strpnosti. Država mora biti garant svobode in to se mora izražati tudi v naši zunanji politiki. Zagovarjati moramo pravico vseh veroizpovedi, tudi pravico do zamenjave veroizpovedi. Eh, žal pa se to zelo redko dogaja. Tudi v Evropi vidimo poskuse, da bi dajali prednost posameznim veroizpovedim. Naprimer, zapis pravic kristjanov v mađarsko ustavo je tak primer. Gospod Poselt, soočamo se z dvema resnima pojavoma. Prvi pojav je zloraba veroizpovedi, drugi pojav pa je pregon eh, vernikov in eh, uničenje verske svobode. Zloraba veroizpovedi se dogaja, kadar se vera uporablja za ideološke namene, kadar se uporablja za pretvezo, za nasilna dejanja in kadar prihaja do pregona in ubijanja ljudi v imenu vere. To se ne dogaja zgolj v islamu, ampak eh, imamo opravka s Putinom, naprimer, ki ogroža Evropo in ki se zdaj postavlja za varuha kristjanov, je pa pravzaprav množični morilec in agresor. Je pa res, da ga nekateri obravnava kot varuha eh, krščanstva. So pa tu še drugi pojavi. Pregon vernikov, predvsem kristjanov po vsem svetu in v svoji zunanji politiki se moramo jasno zaprstaviti to vrstnemu pregonu, ne glede na to, kateri verski skupnosti se krati verska svoboda. V naši lizbonski pogodbi je govora o verskih koreninah Evrope. Evropa je raznolika, ampak dovolj je, da vidite Strasburg eh, z osrednjo katedralo in jasno vidite, da je Evropi dala glavni, pe, dal glavni pečat, eh, dalo glavni pečat krščanstvo in njegov starejši brat eh, judaizem. To je dejstvo. Eh, laična država je država, ki ne siri nikogar v eno ali drugo veroizpoved. To je bistvo laičnosti. Ampak vendarle, uh, 80 odstotkov evropejcev nas je kristijanov, imamo globoke krščanske korenine in to pomeni za nas določeno obveznost, tudi obveznost, da se zauzemamo za preganjanje kristijane po Evropi. Seveda pa tu ne smemo nikogar drugega zanemarjati in če govorimo o verski svobodi nasplošno, moramo varovati specifično tudi kristjane, kajti na koga se bodo obrnili, če ne na nas. Tisti, ki si res želi verske svobode, tudi ne bo mogel ugovarjati takemu načinu ravnanja, kajti kdor eh, ščiti eno veroizpoved, ščiti vse veroizpovedi. Kdor pa ne spoštuje lasne veroizpovedi in ne skrbi za pripadnike lasne verske skupnosti, tudi ne bo imel razumevanja za druge. Kako naj bomo sposobni miru če nimamo čuta za veroizpoved. To je tisto, kar moramo v Evropi ohraniti. Na ta način bomo lahko varovali verske skupnosti po vsem svetu. Najlepša hvala, gospoda Mirskega ni, zato dobi besedo gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čeprav v dvorani ni prisotnih veliko poslancev, je ta tema zelo pomembna. Svoboda vere, vere izpovedi, prepoznavanje kulture, spoštovanje tega, to je vse zelo pomembno, sploh danes. Po svetu smo priča napredku. Vsak četrtek popovdne razpravljamo tudi o kršitvi človekovih pravic po svetu. Kot je povedal kolega Pereda, bomo o tem govorili tudi jutri popovdne, zlasti bomo govorili o nepravičnem ravnanju za kristijani v Pakistanu. Res je, da prihaja do kršitev pravic kristijanom po vsem svetu in zlasti v naši skupini, kakor je povedal kolega posel, bi se morali temu upreti. Na ta način se zauzemamo za svobodo vseh veroizpovedi in tudi za svobodo tistih, ki ne, vri, ki ne verjamejo v nobenega Boga. V naslednjih petih letih bi si želel, da bi Evropski parlament ponovno pregledal eh, sporazume in orodja, ki jih imamo na področju spoštovanja kultur in veroizpovedi. Na no, ta način bomo lahko zagotovili, da bodo tudi v drugih državah spoštovane eh, svobode vseh veroizpovedi, kulturne raznolikosti, pravice žensk Škandalozno je, kako se v različnih delih sveta ženskam odrekajo njihove pravice. Eh, in zlasti tudi je treba skrbeti za odpravo smrtne kazni. Hvala lepa, ker ni nobenih eh, kolegov za postopek Catch the Eye. Dajem besedo gospodu Kurukulasu za zaključne pripombe. Hvala lepa. Zahvaljujem se poslancem za to konstruktivno izmenjavo stališč. Seveda bomo skrbno pregledali vsebino te resolucije. Kar se tiče svobode veroizpovedi, želim povdariti, da je ta pravica izredno pomembna. Na ta način lahko preprečimo nasilje nad verskimi skupnostmi. To je ena izmed prednostnih nalog, o katerih sem govoril že uvodoma. Gospoda, eh, gospo, gospa Ashton in svet sta se vedno znova konkretno odzvala na primere kršenja svobode veroizpovedi in pa iz nasilja nad verskimi skupnosti, naprimer v Iraku, v Iranu, imamo izjavo iz Aleksandrije, potem primeri kršitev pravic v Tuniziji, v Pakistanu in tudi v Siriji. Tam je prišlo do prave drame. Zgodovinske, verske skupnosti, ki tam obstajajo že dolga stoletja, so bile ogrožene. Kako sem že povedal, resolucijo bomo pozorno prebrali, strinjam se tudi s tem, kar je povedala gospa Djanako. Ne gre za to, da želi Evropska unija usiljevati drugim svoje pravice. Mi seveda branimo te vrednote. Raznolikost kultur je zapisana tudi v vodilu Evropske unije in v listini o temeljnih svoboščinah. Na koncu bi se želel zahvaliti vsem tistim, ki so sodelovali v razpravi. Zahvaljujem se predvsem gospe Djanaku. Ona si je dolga leta prizadevala za evropsko združevanje. Ne bom našteval vseh njenih uspehov, seznam je predolg, ampak naj omenim vsaj enega izmed zadnjih dosežkov, kjer je gospa Janaku odigrala pomembno vlogo. Govorim o določitvi pravil za, za financiranje političnih strank in um, ustanov na evropski ravni. Gospa Janako, zahvaljujem se vam za vse vse vaše pozitivne prispevke za vaše delo. Uh, štiri mandate ste bili evropska poslanka in zahvaljujem se vam za to delo. Hvala lepa, razprava je s tem zaključena, glasovali bomo jutri ob 12. uri. Gospe in gospodje, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Švab, kršitve zakonodaje o konkurenci. First, I would like to ask... Najprej dajem besedo gospodu Švabu.